redu. Gre za izjavo komisije o ovrednotenju časa vožnje in časa počitka. Besedo dobi gospod komisar Baro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi podal izjavo komisije o analizi časa vožnje in časa počitka. Uredba 561 skozi 2006 je stopila veljavo 11. aprila 2007. To pomeni pred približno dvema letoma. Prej smo imeli pravila, ki so bila veljavi preko 20 let. In komisija je od takrat aktivno sodelovala pri analizi veljave te uredbe, tudi v sodelovanju s sindikati, državami, članicami in različnimi delovnimi skupinami, ki so bile vzpostavljene. Komisija bo podala polletno poročilo o uvedbi socialnih določb. In prav tako bomo poskušali zagotoviti, da bodo države članice izvajale bolj strok nadzor. To je predpogoj. Prav tako pa je potrebno zagotoviti izpolnjevanje evropske zakonodaje. Kakorkoli, potrebno je ugotoviti, da je potrebno usklajevati čas vožnje in čas počitka še prav posebno v primerih, ko mora na primer voznik prekiniti počitek zaradi nujne zadeve. Komisija prav tako deluje aktivno pri izboljšanju digitalnega tahografa. Januarja smo sprejeli svežen ukrepo za izboljšavo sistema. Države članice morajo nabaviti specifično opremo za nadzor digitalnega tahografa. Drugi svežen ukrepov se navezuje na tehnično specifikacijo glede digitalnega tahografa in o tem se trenutno odloča v postopku komitologije. Ti ukrepi pri uporabi pri tahografa morajo biti izboljšani, tako da bi omogočili tudi ročno upisovanje. Komisija spremlja izpolnevanje uredb, to smo počeli v zadnjih dveh letih in zakonodaja na področju časa vožnje in časa počitka je prinesla izboljšave tiste države, ki so članice AETR, bi naj prevzele to uredbo leta 2010. Seveda pa morajo države članice bdeti nad tem, da bodo tudi socialne določbe uporabljene na usklen način po vsej Evropi. To je torej izjava komisije pred Evropskim parlamentom, sedaj pa se veselim tega, kar bodo povedali poslanci in poslanke. Zdaj pa prehajamo na skupine. V imenu skupine EPPD e za dve minuti dobi besedo gospa Wortman Kol. Er eh, Hvala lepa. Torej, slišali smo izjavo komisije. Jasno pa je, da ustna vprašanja, ki smo jih podali kot skupina EPPED, da so to bili temelj za vašo današnjo izjavo. Ta ustna vprašanja izhajajo iz velikih skrbi, ki jih imamo, kajti kljub izjavam komisije imamo velike skrbi, kar se tiče praktičnega izvajanja. Če torej nekdo vozi minuto predolgo, potem se lahko zgodi, da tedne potem v drugi državi, naprimer, moram plačati kazen. In seveda to povzroča skrbi prevoznikom in voznikom. Konec koncev mora voznik najti tudi dober parkirni prostor, kjer se lahko ustavi. In to lahko traja nekoliko dlje. Veselim me, da ste vzpobudili nekatere ukrepe in da boste podali poročilo, vendar pa rada bi vas prosila, da v tem poročilu ne govorite samo o uporabi pravil, temveč tudi o tem, kako naj vse skupaj izgleda v praksi, tako da bi poskrbeli za to, da bi pomisleki, ki sem jih omenila, tudi ti, ki prihajajo iz prizadetega sektora, torej da ti pomisleki ne bi bili preveliki, da bi si konkretno lahko gledali, kako bi stvari lahko izboljšali. Kajti seveda smernice obstajajo, vendar pa smernice niso pravno obvezojoče, če sem prav razumela. Torej, seveda se lahko sklicujemo na to, vendar pa konec koncev lahko ostanemo praznih roke, niso pravno zavezojoče. V tem grmu tiči zajec in zato mislim, da je pomembno tukaj postoriti več in vi, gospod Baro, lahko to strokovnim stanjem storite. V imenu socialistov bo zdaj za dve minuti spregovorila gospa Tikal. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, evropske uredbe, kar se časa vožnje in časa počitka za voznike tičejo, se nanašajo tako na socialne pogoje v cestnem prometu, pa tudi na varnost na cestah. Žal EU ni uspela sprejeti ukrepov, ki bi zmanjšale število nesreč na cestah. Sveda je res, da morajo države članice izboljšati nadzor v prometu. Sem poročevalka o socialnih pogojih in analizirala sem prvo poročilo komisije, naj bi bilo dvoletno, dobili smo ga nekoliko pozno, žal. In v tem poročilu in s tem poročilom je bilo jasno, da smo imeli države članice, ki sploh niso izvajale niti minimalnih kontrol. Po drugi strani pa smo imeli države članice, ki so jih izvajale preveč. Torej, potem priporočilo gospoda Groša o dostopu do trga, smo uspeli ustaviti kompromisno besedilo. Zahtevali smo, da bi nadzor v prometu bil nediskriminatoren, ne kar se narodne pripadnosti tiče, kar se prebivališča voznika tiče in tako dalje. Komisar, lahko vam povem, da imamo na meji med EU in Rusijo določena parkirišča, vendar pa ta niso zadostna in države članice morajo vložiti več denarja v varna parkirišča, kajti približno 40 odstotkov lomov, ki se zgodijo in ropov, ki se zgodijo, se zgodijo prav na parkiriščih. Zato zahtevamo, da bi namenili dodatna sredstva za gradnjo varnih parkirišč. In seveda je to povezano z izpolnjevanjem pravil glede časa vožnje in časa počitka. To bo možno samo, če bomo imeli tudi infrastrukturo, ki je potrebna. Hvala, gospod Tikov. Zdaj pa v imenu zelenih minuta in pol za gospod Lichtenberger. Ja, herzlichen dank. Hvala lepa. Kolegica iz konzervativne politične skupine je govorila o tem, da sektor skrbi. Če bi, na primer, nekdo vozil minuto predolgo, bi potem še tedne potem moral plačevati. Žal, iz mojega vidika, lahko pomirim kolegico, kajti prvič, nadzor je tako propusten v državah članicah, kajti večina držav članic ne izpolnjuje ali zelo slabo izpolnjuje te določbe nadzora, po drugi strani pa je kazenski pregon na tem področju še vedno v povojih in to kljub temu, da se soočamo s katastrofalnimi razmerami. Naprimer, če zaustavite voznika na avtocesti, ki je 28 ur nepretrgoma delal, potem mi nihče ne more reči, da ta ni našel varnega parkirišča. Veliko krat gre za pritisk strani podjetij, da vozniki ustrajajo do onemoglosti. To je nevarnost za vse druge udeležence v prometu in seveda mi ni potrebno govoriti o hudih nesrečah, v katere so vključeni upleteni tovornjaki. To je seveda tudi nekaj, kar povzroča skrbi tudi sosedom, kaj ti morda kdo prevaža tudi nevarni tovor in to lahko prinese hude posledice. Zato se mi zdi zelo pomembno, da vse skupaj dobro nadzorujemo. Nadzor je ključnega pomena. In nadalje menim, da bi prav pri uvedbi digitalnega tahografa, tukaj imamo dolgo zgodbo izvajanja tega v državah članicah, torej, da bi počasi bil čas, da končno omogočimo boljši nadzor za kontrolorje zato, da bi pomagali voznikom, sosedom, udeležencem v prometu in tako dalje. Hvala lepa. Hvala, gospa Lichtenberger. Zdaj pa za minuto in pol v imenu skupine Indem, gospod Blokland. Dank u wel, voorzitter. Hvala lepa. Končno imamo sedaj na dnevnem redu tudi analizo časa vožnje in časa počitka. Odkar je stopila v veljavo uredba, imamo predvsej pritožb o neprimernem izvajanju te uredbe. In tukaj moramo hitro kaj storiti, preverjati moramo uredbo, kaj moramo storiti. Zakonodaja mora biti bolj predvidljiva. Seveda ne želimo skrediti vseh kazni, to mora biti v pristojnosti držav članic, vendar pa se zauzemam za to, da bi bilo vse skupaj bolj predvidljivo in bolj jasno. Samo tako bi lahko se izognili ne realnim kaznim in dolgi, dolgemu času, ki je potreben za to. Sedanja zakonodaja, predvsem za voznike iz tujine, omogoča diskriminacijo in to ni dopustno. To je izkrivljanje skupnega trga. Naprimer, voznik pele skozi Francijo in dobi kazen 57 evrov, ker je počival 15 minut premalo. Vendar pa traja 6 ur, da mu to kazen tudi zaračunajo in potem ne more ta voznik eh, prepeljati tovora in istovoriti in tako dalje. In sedaj bo imel veliko več zgube. Komisija, komisar mora države članice, ki tako izkrivljajo trg, samo se jih mora lotiti zelo na trg način. Najlepša hvala, gospod Blokland. Še drugi govorci so na vrsti in prvi dobi besedo gospod Marinisko za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izpolnjevanje pravil, kar se časa vožnje in časa počitka voznikov tiče, je ključnega pomena za večjo varnost na naših avtocestah in za zaščito potnikov. Januarja 2009 je Evropska komisija sprejela svežen okrepov za to, da bi se izognili zlorabam pri uporabi tahografa in da bi povečali nadzor držav članic pri načinu uporabe določb, kar se časa vožnje in časa počitka tiče. Ukrepi so dobrodošli glede na to, da se je pojavilo veliko težav. Najprej težave, kar se digitalnega tahografa tiče. Mislim, da je eden najpomembnejših vidikov, ki bi ga morala upoštevati komisija, ta, da bi upoštevali prenos direktive 561 skozi 2600 nacionalno zakonodajo. in tudi člen 19 te uredbe. Romunija je izpolnila te določbe, obstajajo pa države članice, ki tega še niso izvedle. Zato tudi, torej tudi težave pri pravilnem uveljavljanju sankcij preko meja. Potrebno je upoštevati izkušnje držav članic v referenčnem obdobju, komisija pa mora analizirati to, da bi nekako aktualizirali uredbo 516 skozi 2006. Hvala. Zdaj je na vrsti za minuto in pol gospod Liberacki. Panie przewodniczący. Panie... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Govorimo o analizi časa vožnje in časa počitka za voznika tovornjakov. Sedaj smo v časih gospodarske krize. Tudi vozniki tovornjakov so prizadeti. Veliko podjetij v transportnem sektorju je zabredlo v hude težave. Sedajni sistem je zapreten in tudi ni odporen. Seveda pa obstaja vprašanje, kako naj uveljavljamo pravila, ki smo jih uvedli do sedaj. Nimamo nobenih znanstvenih dokazov do sedaj, da bi manj stroga pravila, kar se tedenskega časa za vožnjo tiče, da bi to pomenilo več nevarnosti na avtocesti. Po drugi strani pa stroga uporaba pravil, in vedno večje breme za prevoznike, in tukaj govorimo o eurovineti in interna, inter, internacionalizaciji notranjih stroškov, vse to lahko ogrozi celoten sektor. Hvala, gospod Liberacki. Zdaj pa je na vrsti gospod komisar. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai évidemment écouté avec attention ce que les uns et les autres gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice. Pozorno sem poslušal to, kar ste povedali. Rekel bi, da je ta uredba zdaj v obdobju izvajanja. To je zelo pomembno za varnost na cesti, tudi iz socialnih razlogov. Rad bi pomiril tiste, ki so izrazili skrb za ta poklic. Komisija se zaveda postopnega izvajanja te uredbe sveta in parlamenta. V stiku je s socialnimi sogovorniki in strokovnjaki držav članic, da bo zagotovila primerno izvajanje. 30. januar 2009, takrat je bila sprejeta direktiva, ki harmonizira eh, sankcije na tem področju in kot pravi direktiva iz leta 2006, številka 22, člen 10, bomo eh, izvajali svoje dolžnosti. Toliko za začetek. rad bi odgovoril gospe Wortmann-Kohl, ki je omenila težavo pri iskanju varnega počivališča. Gospa Wortmann-Kohl, se je borila za to, da bi se povečalo število takih varnih parkirnih mest, ampak v uredbi je tudi predlagano, da se lahko voznik pelje še nekaj časa, da doseže tako parkirno mesto. Gospod Liberacki je rekel, da je treba biti pozoren, da ne bomo preveč pritisnili na sektor. Vendar pa si mi želimo, da bi izginila določena tveganja iz tega sektorja, naprimer eh, tveganja glede varnosti, skušamo zaščititi voznike tudi pred eh, različnimi nevarnostmi. Omenili ste tudi to, kar te določbe prinašajo za cestno varnost. Gospod Marinesku, želimo analizirati izvajanje in to na konstanten način. Vendar pa v tem trenutku še ne moremo razpravljati o zakonodajnih predlogih. Uredba bo potrebovala nekaj časa, da se bodo ustvarile nove navade nove navade, ki bodo koristile celotnemu sektorju. Kajti tako bodo bolj usklajeni delovni pogoji in se bo spoštovalo osebno življenje voznikov. To bo prineslo tudi več varnosti. Torej, v vsakem primeru bom s tem govoril tudi s kolegom Tajanjem, da bo nadaljeval s tem delom in da bo tudi poskrbel za izvajanje, za dobro izvajanje. Seveda bomo upoštevali tudi vse tako eh, primerne in koristne komentarje, ki ste jih danes podali. Hvala, gospod komisar. Naslednja točka na dnevnem redu pa je razprava v priporočilu za drugo obravnavo. In sicer gre za poročilo gospe Dojlo o določitvi vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora. Bomo videli, če bo gospa Dojl prišla. Če je ne bo, bomo prekinili zasedanje za morda dve minuti, dokler gospa Doyle se fizično ne pojavi tukaj eh, v dvorani. Tukaj je gospa Doyle, ki je prišla ob pravem času, na zelo zmagoslaven način. Ste pripravljeni, gospod Doyle? Dobro. Torej, izvolite besedo. Kadarkoli ste pripravljeni, lahko začnete. Zelo pozorno sem spremljala Eh, listogovorcev in moje poročilo naj bi se začelo ob pol enajstih. Zato se opravičujem dvorani, ker ste me čakali. Gospoda komisarja Ferhojgna še ni, zato bi raj počakala morda dve minuti, da pride eh, in potem začnemo z gospodom Ferhojgnom. Imava že dve leten dialog o tej temi. Za dve minuti bomo torej prekinili sejo, da pride gospod komisar.